v Evropski uniji. Besedo dajem predstavnici Evropske komisije, gospe komisarki, nekdani kolegici tu v Evropskem parlamentu. Gospa komisarka Tyson, beseda je vaša. Thank you, uh, uh Hvala, predsedujoči, uh, gospe in gospodje. Vesela sem te priložnosti, da bomo skupaj ocenili učinek eh, krize priseljevanja na prometni sektor v EU. Kot se vsi eh, dobro zavedate, je bil pritok beguncev letos tak, kot še nikoli doslej in eh, številne države so uvedle nadzor na notranjih mejah. To, čeprav je bilo to kratkoročno oziroma začasno, je ogrozilo prost pretok na mejah. To je vplivalo tudi na transport eh, po državah in na mejah. Prometni sektor je še posebej občutljiv na tovrstne ukrepe. In ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah eh, na bolj splošen eh, in trajnosten način ne bi samo bremenilo transportnega sektorja v šengenskih državah, ampak bi pod vprašaj postavil tudi prosto izmenjavo oziroma pretok blaga in ljudi po Evropi. 2800 milijard evrov uh, znaša ta prost pretok in 1700 milijonov ton uh, uh, blaga. Komisija je ocenila uh, ta ponovni nadzor na mejah in prvi rezultati so pokazali, da se veliko več časa eh, porabi na terminalih in na mejah in to vpliva na potnike. Mm, to pa bi tudi vplivalo na gospodarstvo in za države članice bi to pomenilo dodatne stroške za opremo, osebje in za novo infrastrukturo. Promet na cestah bi bil še posebej prizadet kajti eh, čas in hitrost je tukaj tudi element konkurenčnosti. Eh, majhna in srednja podjetja, ki so gonilo našega gospodarstva, bi bila pri tem najbolj prizadeta. In vsaki dodatni stroški bi eh, prišli na ramena majhnih transportnih podjetij in pa potrošnikov. In komisija ocenjuje, da eh, bi popolna uvedba eh, nadzora na mejah, eh, s katerim bi preverjali ljudi na šengenskih mejah, uvedla oziroma prinesla dodatne stroške za Evropsko unijo. In sicer bi ti znašali od 5 do 18 milijard evrov na leto. Dolgoročni učinki se teže ocenjujejo. Ampak eh, lahko rečemo, da ponovni nadzor na notranjih mejah bi prinesel negativne učinke na celotno evropsko gospodarstvo. Eh, zmanjšala bi se eh, znotraj evropska trgovina in to bi prizadelo predvsem države članice, ki so odvisne od tovrstne notranje trgovine. 1,7 milijard oziroma milijonov državljanov, ki delajo čez mejo, bi bilo prizadetih, eh, naprimer na Slovaškem, v Estoniji, Belgiji in drugih državah. Torej, to so države, kjer veliko ljudi dela na drugi strani meje. In na ta način uh, bi bil prizadet tudi notranji trg dela. Te prve ocene, gospod in gospodje, jasno kažejo resen negativni učinek uh, če bi prišlo do uh, ukinitve prostega pretoka v državah članicah EU, notranji trg in pa prost pretok, to je ključnega pomena za delovanje evropskega gospodarstva. Zato zapiranje meja med državami članicami mora biti samo kratkoročen, začasen ukrep. Nadzor je treba uh, odpraviti takoj, ko je to mogoče. Uh, In komisija je v svojem sporočilu z dne 4. marca eh, predstavila načrt, eh, kako se ponovno vrniti na normalno delovanje Schengna do konca leta 2016. Dlje, ko bodo stale kontrole na notranjih mejah, eh, težje in dražje bo ustvariti ponovno ugodno okolje za podjetja na šengenskem območju gospodarski akteri se prilagajajo na novo stanje in zato se ne bo tako lahko takoj eh, in zanesljivo vrniti na prejšnje stanje. Želimo se čim prej vrniti na normalno delovanje šengenskega sistema in uh, notranjega trga in to že do konca tega leta. Zdaj se veselim tudi vaših mnen v zvezi s to zadevo. Vesela bom predlogov, kako eh, kar najbolje začititi delovanje notranjega trga. Hvala. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Zdaj pa bodo govorili predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu skupine ELS besedo dobi gospod Stanislav Polčak za dve minuti. Izvolite. Za slovo, uh... Hvala za besedo. Gospe in gospodje, na začetku bi rad povedal, da je migracijska kriza nekaj, kar je skupen problem za vse nas. To je pomembno vprašanje za vse evropske države in napačno je misliti, da bi se določene države lahko tej krizi izognile. To bi bila velika napaka in posledice takih dejanj eh, bi potem prizadele vse. Zelo me je zanimalo to, kar ima povedati komisarka. Številke Eh, ustrezajo tudi številkam in rezultatom mnogih neodvisnih študij. Pomembno je, da predstavniki določenih skupin eh, niso tu prisotni. Eh, to je zelo pomenljivo. Če ljudje pozivajo k zaprtju meja, potem bi morali slišati, kakšne bi bile posledice vsega tega. Slišati bi morali te številke in pa tudi rezultate neodvisnih študij če bi se zaprle naše šengenske meje. No, če bi se odpovedali eni od teh glavnih prednosti Evropske unije, eh, torej prostemu pretoku, bi bilo to katastrofalno. Zdaj imamo območje eh, prostega pretoka gibanja za ljudi, storitve, blago in Šengensko območje je eno največjih, ena največjih prednosti za naše državljane. Uh, to proizvaja rast, delovna mesta in z migracijsko krizo se še nismo v polni meri uh, ukvarjali, nismo jo še rešili in to seveda vpliva tudi na transportni sistem. Uh, Nadzor na mejah negativno vpliva na promet po cestah, na železniški promet in promet na splošno. In mislim, da bi naša prednostna naloga morala biti v tem, da te zadeve rešimo. Treba je odpraviti pomankljivosti na naših zunanjih mejah. Šengenski sistem in šengenski prostor morata še naprej delovati. Izguba eh, tega bi bila res katastrofalna in to je komisarka tudi ustrezno povdarila. Hvala v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Ertug, za dve minuti in pol izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala lepa, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej želim pojasniti, da tu nikakor ne gre za čisto migracijsko krizo, ampak da gre za pravo krizo evropske politike, čemu smo pričali v zadnjih tednih, kako stvari izgledajo, dame in gospodje, 28 držav članic, ki nikakor ne uspe najti rešitev za to humanitarno krizo, ki bi se je morali lotiti na evropski ravni z medsebojno koordinacijo in to bi vsekakor bilo izvedljivo na tako gospodarsko stabilnem kontinentu, kot je. Evropa. Ampak v imenu moje politične skupine bi se rad dotaknil vprašanja vplival na evropski transportni sistem. Namesto, da bi iskali skupne rešitve, nekatere države članice eh, začenjajo stvari reševati po svoje. In nekaterim se ne zdi eh, nič boljega, kot da ponovno zapirajo nacionalne meje in s tem odpravljajo ene največjih pridobitev Evropske unije, to je šengensko območje. Ne le, da to ni rešitev za problem, ampak s tem eh, močno negativno vplivamo na evropski promet in na svobodo potovanja več kot 400 milijonov državljanov Evropske unije, ki imajo sicer pomembno korist od eh, te svoboščine, saj vsako leto izvede več od 1,25 eh, milijard potovanj. Vejne kontrole, kot so kolege že omenili, omejujejo oziroma podaljšujejo dobavne roke, od, eh, podaljšujejo tudi čas potovanja na delo in tako naprej. In končno je potrošnik tisti, ki mora za to plačati in tudi dlje časa čakati. In še zadnja zadeva, gospod komisarka, zanima me, kako bo negativne posledice nacionalnih menjih kontrol možno oceniti na ravni logistike. Logistiki namreč računajo, da je dodatnih eh, stroškov približno 50 evrov na uro in na kamion, ki zaradi dodatnih eh, časovnih izgub stojijo na mejah. Na nemško-avstrijski meji vsako leto prepelje približno 8 milijonov vozil in približno 400 milijonov evrov dodatnih stroškov naj bi povzročile te čakalne dobe. Po študiji inštituta Bertelsmann naj bi celotna Evropska unija do leta 2025 utrpela škodo 407 milijard evrov vrednosti BDP. Zato še enkrat poziv komisiji, članicam in eh, svetu. Vrnitev k Evropi z notranjimi mejami ni rešitev, prav tako to ne rešuje humanitarnih težav. Hvala lepa, gospod eh, poslanec Ertuk. V imenu skupine EKR dobi besedo gospod eh, poslanec Kosma Zvotovski. Izvolite. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dame in gospodje, transport je pravo ožilje evropskega gospodarstva in vsaka težava na tej mreži povzroča težave za podjetja in posledično stroške podjetjem in tudi tveganje za delavce v številnih panogah. Zaradi migracijske krize se soočamo z problemom, kakršnega še v preteklosti ni bilo. In transportna panoga se mora sama soočiti s temi eh, težavami. V zadnjih tednih sem dobil ogromno pritožb eh, lastnikov transportnih podjetij in tudi voznikov tovornjakov, ki opozarjajo na težave v okolici eh, Kaleja, kjer prihaja do kraja, kjer prihaja do nedovoljnega vstopa v tovorne prostore, ko se mm, ljudje skušajo prebijati na drugo stran drugavskega pre, liva in to vsekakor ima velika posledica na trg cestnega prevoza v Evropski uniji. Veseli me, da lahko o tem govorimo tu na tem mestu, saj se na ta način ukvarjamo z realnimi problemi ljudi, ki so nas izvolili. Če pogledamo ceste, ki vodijo v pristanišče Kale, ki jih eh, napadajo z metanjem kamenja in eh, drugimi načini. To izvajajo nelegalni migranti. In kdo bo nosil te stroške, kdo bo kriv stroške poškodb na tovornih vozilih? Kdo nosi vse te težave? Seveda vozniki in njihovi delodajalci, ki vsak dan trpijo na tisoče evrov škode. Ta konkretni primer je samo eden očitnih pojavov krize mm, migracij in posledic, ki jih ima leta na transportni sektor na tisoče poskusov vstopa v eurotunel, eh, ogromno tudi malih nevarnih pravil na sredozemskem morju in pa tudi samovoljno vzpostavljanje menjnih eh, kontrol na šengenskem območju. Vse to povzroča velike težave transportnemu sektorju. Želimo, da tako izgleda prihodnost tega sektorja, se bomo konkretno odločili ukrepati šele, ko se bodo pojavile slike žrtev zaradi napačnih eh, komunikacij v zvezi z valovi beguncev, ki prihajajo v Evropo. In še posebej se mislim, da je potrebno lotiti resnične podpore za financiranje investicij, ki bodo izboljšale varnost delavcev v transportnem sektorju in tudi nadomestili za izgube ki jih ta sektor trpi zaradi migracijske krize. V Evropski uniji ogromno sredstev vlagamo v infrastrukturo in pomagati moramo uporabnikom te infrastrukture v pogojih, ko njihova eh, varnost in pogoji dela niso ustrezno zagotovljeni zaradi nedosledne evropske migracijske politike. Naša naloga je, da storimo vse za to, da podpremo države članice, ki so se znašle na zonanih mejah Evropske unije in da imamo realno sliko o tem, koliko ljudi vstopa v Evropsko unijo. Če naše zonanje meje ne bodo Eh, tesne, potem eh, bo evroobmočje preprosto prenehalo obstajati. In to je nekaj, kar je nespremljivo ne le za mojo državo, ampak tudi za, drugo, za druge. Prav tako povis, pozivam komisijo, da naj zakonodajo, ki že obstaja, tudi ustrezno izvaja. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod poslanec. Hvala tudi za ta poziv v imenu skupine ALDE. Eh, voorzitter benadrukt moet worden dat de vluchtelingencrisis. predsedujoči treba je poudariti da je begunska kriza humanitarna kriza in tega ne moremo predstaviti v številkah ampak za transportni sektor je tudi situacija zelo težka. Države članice na enostranski način spet uvajajo eh, nadzor na notranjih mejah za ljudi in za blago. Schengen je pod pritiskom, gospa komisarka. Eh, rekli ste, da če eh, bo šengenski sistem končan, da bi to stalo Evropsko unijo od 5 do 18 milijard evrov, ampak tudi eh, sam ta nadzor na notranjih mejah eh, stane Evropsko unijo na milijarde evrov. 500 dodatnih, eh, oziroma 5 dodatnih milijard, eh, eh, to bi pa še poslabšalo situacijo. Seveda moramo govoriti tudi o problemu beguncev. Jasno je, da potrebujemo varne meje, potrebujemo tudi skupen pristop, skupne postopke za eh, to, da bodo migracije postale zakonite. Moramo pa se tudi eh, čim prej vrniti na eh, šengensko območje brez notranjih meja. To je pomembno tudi zato, da bomo ustrezno reševali begunsko krizo in zato, da bo transportni sektor deloval. Imam poziv za komisijo. Eh, prosim, če lahko bolje opredelite v številkah učinek begunske krize in pa uvedbe nadzora eh, na mejah na transportni sektor. Ne smete ostati tako splošni kot doslej. Eh, potrebujemo natančne številke. Poleg tega se mora komisija pogovarjati s parlamentom, da bomo točno vedeli, kakšne stroške plačuje Evropa za eh, to slabo upravljanje z begunsko krizo. Hvala. V imenu skupine GUE NGL besedo dobi gospa Tanja González Penjas. Hvala. Ta razprava se osredotoča na učinke na transportni sektor. Veliko vidikov se mi tukaj zdi pomembnih. Treba je govoriti eh, z večdimenzionalne perspektive o eh, migracijah. Treba je vzpostaviti kratkoročne in dolgoročne rešitve za ta problem. Eh, poleg tega je treba govoriti tudi o tih otapcih in pa o ladjah, ki rešujejo begunce v evropskih vodah. Eh, potem imamo visoki komisarjat eh, Združenih narodov za begunce, ki pravi, da je sredozemlje najbolj smrtonosna pomorska pot na svetu. Eh, ladje, s katerimi se begunci podajajo na pot, so zelo majhne, zelo slabe in težko jih je zaznati. Eh, s sateliti. Zato tukaj eh, naše ladje igrajo pomembno vlogo, eh, naše posadke, vendar pa zato niso ne profesionalno, ne logistično pripravljene. Treba je zagotoviti tudi ustrezne pravne in pa ekonomske rešitve za sprejem teh beguncev, za sprejem teh ladij, ko pride v pristanišča. Poleg tega morajo države članice sodelovati pri akcijah reševanja Eh, in iskanja na morju. Treba je dati na voljo ustrezna plovila z ustrezno posadko. Veliko eh, vidikov pa me pri vsem skupaj eh, skrbi. Skrbi me to, da se ta razprava osredotoča samo na vidike konkurenčnosti in dobrega delovanja notranjega trga. Sama se zavedam, da so to pomembna vprašanja vendar pa ali veste, kaj je tukaj res šokantno, kaj eh, sproža tisti glavni alarm? Eh, to, da so se vzpostavile mafije na področju tihotapljenja z ljudmi. Te zdaj ponujajo prevoz eh, po cenah tisoč in več evrov, zato da ljudi prevažajo s tovornjaki ljudje pa ne poznajo boljših, bolj ekonomičnih možnosti. To so kriminalne združbe, ki izkoriščajo eh, obupanost teh ljudi in ne moremo se ozreti stran, ko ljudje umirajo zaradi tovrstnega prevoza. Eh, več kot 50 oseb je umrlo enkrat v tovornjaku v Avstriji. Te osebe eh, so povsem nezaščitene, nimajo dovolj informacij in to je sramota. Veliko se govori tudi o tem, da je treba zaščititi dobro delovanje šengenskega sistema in šengenskega območja. Če nas tako skrbi prost pretok gibanja v Evropski uniji, če je to tako pomembno za nas, zakaj smo potem sprejeli eh, sporazum z Združenim kraljestvom, ki eh, krši ta sporazum oziroma ki krši to območje? Mi tukaj nismo iskreni. Imamo odgovornost. Eh, odgovornost imamo za te ljudi in v središče bi morali postaviti človekove pravice. Hvala. Signora. Hvala, gospa González Penjas. Zdaj pa v imenu zelenih besedo dobi gospa Karima Deli. Za dve minuti izvolite. Chers collègues, on nous demande de... Spoštovani kolegi, Tu naj bi potekala razprava o vplivu krize priseljevanja na prometni sektor v EU. Naj povem najprej, da me ta formulacija najbolj moti, ko vidimo begunce, ki umirajo na vhodu v tunel pod eh, Rakavskim prelivom, že od leta 2015 tam umirajo. To ni posledica za transportni sektor. Ko begunci umirajo v hladilnih tovornjakih v Avstriji, to ni posledica za prometni sektor. Tudi ko umirajo ljudje na morju, ni pomorski promet tisti, ki najbolj trbi. Takšna logika, ki s prstom kaže na begunce, je logika, ki jo najdemo kje? Največkrat v govorih skupine ENL. Poročevalka gospa Arnautu iz eh, nacionalne fronte odboru za promet predlaga poročilo o mejnih, mejni straži in obaljni straži, v katerem piše, da citiram, več sto komercialnih ladij v letu 2015 eh, je moralo spreminjati svoj kurs, zato da so lahko sodelovali pri reševanju problem niso begunci, problem so tihotapci, problem so konflikti v Siriji in drugot, ampak predvsem pa gre za nesposobnost držav članic, da organizirajo dostojen sprejem za vse te ljudi. Torej, kolegice in kolegi, pomembno je, da se lotimo begunske krize na način, da storimo vse za to, da to krizo preprečimo. V moji državi imamo župana nekega mesta, ki počne vse za to, da lahko dostojanstveno sprejema begunce drugot v drugih državah, v Bolgariji in drugot pa begunce linčajo, drugot eh, postavljajo zidove, eh, tudi v Avstriji. Pomembno je, da Evropska unija ukrepa in vsi mi imamo odgovornost za to v besedah, ki jih izbiramo, v retoriki, ki jo izvajamo in tudi v dejanjih, ki jih izvajamo. Tako da prenehajmo vse čas izstavljati račune beguncem. Hvala lepa. Hvala, spoštovana gospa poslanka Deli. Iskreno povedano, gospoda Georga Majerja ne vidim v dvorani, verjetno odsoten. Vidim pa gospo Kristino Morvaj, ki dobi besedo kot naslednja. Izvolite, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tu v tem parlamentu sedim že šest let in pol. In eh, naučila sem se razmišljati po evropsko. Da ne bo nesporazuma, to ne pomeni, da sem eh, na ta način kakorkoli uh, intelektualno napredovala ali sem se ne vem, kaj vse tu naučila, ampak naučila pa sem se vašega manipulativnega, prefriganega načina razmišljanja, na katerega nam skušate prodajati svoje bizarne ideje. In eh, sicer preko vam podložnih medijev. Kaj imam v mislih? Tu je gospa komisarka, ki nam je povedala marsikaj dramatičnega o tem, kako veliko stane vzpostavljati notranji nadzor na mejah v luči teh masovnih migracij in da vse to stane zelo veliko denarja naše davkoplačevalce. Ampak odgovor je, da se ustavi masovno priseljevanje. Že zdaj vidimo, da je to zgolj priprava na naslednjo objavo politika odprtih vrat, pustimo vse na vstopijo zakonito, pa še to bi bilo v redu, kolegice in kolegi, če in le če bi tiste države, ki želijo sprejemati begunce, te sprejemale, druge, ki pa tega ne želijo, pa naj počno seveda, kar želijo. Ne, ampak vi skušate prisiliti tudi Mačarsko, da sledi vašim zahtevam. Hvala lepa. Sprejmete modri karton gospoda Polčaka. Da? Ja, glede na to, da to ni gospod Albrecht ali kdo je iz kakšne slabe politične skupine, sprejmem ta karton. Ja, omenil sem gospoda Polčaka. Gospod Polčak, izvolite, pol minute. Děkuji za akceptovanje modre karte. Hvala lepa za to, da ste sprejeli moje vprašanje. Moram reči, da se pogosto ne strinjam s tem, kar pravi gospa Moroje, ampak eh, tokrat si ne moram kaj, da vas ne vprašam. Na čem temelji vaša izjava, da zapiranje šengenskih meja nima nobenega vpliva na države članice? Če vprašate komisarko, kako so prišli do številk, ki jih omenja, vas sprašujem, ali imate vi kakšno študijo, da to ne bo imelo vpliva na vaše države? Hvala lepa za to vprašanje, kajti to pomeni, da so verjetno napačno prevedli to, kar sem povedala. Tako da bom ponovila. Popolnoma se strinjam, da vladajo zelo visoki stroški zapiranja eh, meja. Med drugim eh, to velja tudi za mm, naše mačarske državljane, ki nosijo te stroške, ampak naš odgovor mora biti, da se ustavi masovno priseljevanje, temveč to ni tisto, kar počnete. Današnje zasedanje je zgolj priprava na kakšno naslednje zasedanje ali tisto potem, v katerem boste izjavljali, da je potrebno vse migracije dovoliti, mi mađari pa tega nočemo, tako da nam tega ne usiljujete. To je to, kar sem hotela povedati. Hvala. Hvala lepa. In eh, ne pozabite, spoštovani kolegi, pol minute, tako za vprašanje kot eh, tudi za odgovor. Ja. Besedo naslednji dobi gospod Andor Deli, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, ne le kriza in eh, vse hujša konkurenca, je tisto, s čimer se soočajo transportna podjetja, ampak tudi posledice migracijske krize. Vse večje število mejnih kontrol pomeni, da manj blaga pride do končnih potrošnikov in da se tudi stroški povečujejo. Prav tako je težko planirati vnaprej, ko gre za hitro pokvarljivo blago in veliko potnikov, veliko blaga nekako ostaja v transportnih vicah in ne moremo zagotavljati pravočasne dostave in eh, pravočasnega prispetja potniških eh, prevozov. In zato moramo spoštovati vsa pravila, ki jih imamo na tem področju. Prav tako moramo upoštevati dejstvo, da je delovno mesto številnih eh, poklicnih voznikov evropski cestni sistem. In Vozniki tovornjakov so v mnogo večji nevarnosti, kot so bili v preteklosti in varni delovni pogoji so za njih še kako pomembni. In eh, direktiva 89.3.1 eh, je direktiva, ki jo je potrebno v polni meri začeti izvajati, prav tako potrebujemo varen cestni sistem, varno cestno omrežje. Ne smemo pozabiti tudi na turizem. Teroristični napadi, nevarnosti eh, teh napadov imajo seveda močan vpliv na turizem. Skoraj da 10 odstotkov evropskega BDP-ja odpade na turizem, kar vse kaže na to, kako zelo pomemben je ta sektor in izgube v tem sektorju imajo negativen učinek na celotno evropsko gospodarstvo. Tako da menim, da potrebujemo mehanizem, ki bo omogočil to, da se izgube, ki jih doživljajo eh, MSP in na nek način pokrijejo in prosil bi komisijo, da razmisli o tem predlogu. Hvala lepa, gospod Deli. Besedo pa dobi gospa Ines Ayala Sender, dve minuti. Ja, hvala, predsedujoči. No, danes znova ugotavljamo, koliko mora Evropska unija plačevati za pomankanje koordinacije svojih politik. Uh, to tudi uh, kaže, kako slabo nacionalni egoizmi vplivajo na našo situacijo in kako škodijo našim državljanom. Eh, naše politike na tem področju so napačne ali pa jih sploh ni. Eh, torej, ko gre za begunce in prosilce za azil in eh, stroški so zaenkrat še obvladljivi, ampak to lahko pomeni tudi začetek konca. Potrebujemo bolj enoten in socialen šengenski sistem, takega smo si eh, želeli na začetku. Gospa komisarka, eh, podpiramo predlog komisije, da ohrani šengen in da ohrani meje odprte. Istočasno je treba uvesti boljše formule za eh, humanitarno upravljanje z begunskimi tokovi ne želimo, da begunci izgubljeno hodijo po našem eh, ozemlju. Želimo si rešitve, želimo si eh, varnih humanitarnih koridorjev. Tega smo si želeli že od vsega eh, začetka in transport bi lahko predstavljal takšno rešitev, s katero bi se izognili smrtim. Tak humanitarni koridor, naprimer iz Grčije v države, ki želijo sprejeti begunce, Za to bi si morali prizadevati, ne pa, da smo jih prepustili eh, same sebi, da hodijo po cestah, eh, po železnicah in tako naprej. In za vse to smo mi odgovorni. Zato danes podpiramo predlog, da se meje čim prej odprejo. Eh, želimo tudi večjo koordinacijo na področju prometa in pa varnost za ljudi, ki delajo na tem področju. Vse več nacionalnih vlad želi uvajati tudi neke nacionalne ukrepe, s katerimi eh, ovirajo prost pretok. Svet eh, vse čas dela napake na tem področju, eh, komisija pa ni dovolj hitro ukrepala. Ne moremo razvijati notranjega trga v Evropi s tem, da teptamo človekove pravice. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod poslanka. Besedo dobi gospod Džambaski, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospa Tyson. Ponovno imamo razpravo o migracijah, o priseljevanju in zdi se mi, da govorimo različne jezike. Eh, čeprav imamo tolmačenje, ki nam pomaga. Kaj ti zdi se, da so nekateri kolegi, ki ne znajo razlikovati med eh, migranti in begunci in potem so ne vem kako presenečeni, ko pride do terorističnih napadov v Bruslju, v Parizu, kjerkoli. Ta migracijska kriza ima velikanski vpliv na transportni sektor. Mednarodna prevozna podjetja skrbi, da če se bo ta kriza nadaljevala, bodo kontrole na mejah še strožje, kar bo privele do milijonov izgub v transportnem sektorju. Komisija ocenjuje te izgube na 5 do 18 milijard evrov, kar bo seveda ljudi tudi odvračalo od potovanja po Evropi. Če želimo ohraniti Schengen, če želimo del ohraniti delovanje notranjega trga, moramo okrepiti nadzor tudi na zunanjih mejah, naprimer na bolgarski zunanji meji. In nehajmo s to, s to dvoličnostjo. Nekatere države članice so lahko članice Schengna, nekatere ne. Mi, Bolgari, ne želimo več biti v Schengnu, ker ne bomo od tega imeli nobene prednosti. Ampak po drugi strani Evropska unija skuša sklepati dogovore s Turčijo in od Turčije eh, zahtevamo, da varuje naše meje. Danes smo glasovali o tem sporazumu in tudi odprli vrate, da torej Turčina postane eh, uradni jezik Evropske unije, kar pa je velika napaka. Hvala lepa, gospod Džambaski. Govornica, ki je govorila pred vami, gospa Ajala Sender, ima za vas vprašanje po postopku modrega kartona. Sprejmete? Izvolite, čas je za vaše vprašanje. Hvala. Eh, rada bi gospoda samo spomnila, da Eh, teroristi niso bili ne begunci, ne migranti, ampak evropski državljani. Zato se tukaj eh, nihče ni zmotil, razen mogoče vi. Uvažena kolega. Spoštovana kolegica. To sicer ni bilo vprašanje, bolj izjavo oziroma komentar, tako da to v bistvu niti ni v skladu s poslovnikom parlamenta, ampak naj vam vseeno odgovorim. Pridite k nam na bolgarsko-turško mejo, pa boste videli, kdo je nezakonit eh, priseljenec, kdo pa je begunec. Trdite, da je velikansko število mladih mož starih 30 let enako kot eh, matere begunke z majhnimi otroci. Pridite k nam na mejo, boste videli. Hvala lepa, gospod Izeskum Bilbao Brandika gospa predsednica ta teden smo veliko govorili o humanitarnih in političnih posledicah eh, begunske krize za evropo. to da imamo nov nadzor na mejah bo eh, prineslo eh, osemnajst milijard dodatnih stroškov za evropsko unijo samo v transportnem sektorju. za turčijo pa naj bi namenili trikrat več sredstev. Če eh, naša prometna omrežja ne bodo več rentabilna in eh, to nas že danes stane en odstotek eh, BDP-ja, no, če se bo to zgodilo, vas želim vprašati naslednje. Kaj bo komisija naredila za to, da prepreči populistične in enostranske ukrepe? Eh, ki eh, gredo v smeri proti prostemu pretoku v Evropi. In kakšne ukrepe načrtujete za to, da se boste soočili s temi stroški, zaradi katerih bo evropsko gospodarstvo manj konkurenčno? Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa poslanka. Sedaj pa gospa Marie-Christine Veržija za dve minuti najlepša hvala gospod predsedujoči da se trudite in govorite v vseh jezikih evropske unije. res je eh, trgovske ladje rešujejo življenja na morju večinoma v sredozemlju in to je treba pozdraviti opravljajo eh, svojo nalogo spoštujejo eh, mednarodno pravo več, vedno več ladi spreminja Eh, svoje poti, zato da se umaknejo morebitnim območjem, kjer so uh, migranti. 30 tisoč mrtvih od leta 2000 eh, naprej v sredozemlju. To so absolutni rekordi. Evropska celina je najbolj smrtonosna za migrante. Leta 2014 smo imeli Italijo, ampak dobila je zgolj 5 milijonov dodatnih sredstev. Uh, pri tem je treba izpostaviti tudi uh, ulogo tihotapcev. Boriti se moramo proti njim, ampak te misije so zelo drage, ne prinesajo pa veliko rezultatov. Migranti tvegajo vedno več, stroški pa so vedno višji, tudi znotraj Evropske uh, unije. To je tretji uh, največji prihodek uh, poleg droge in orožja. Bolj kot zapiramo meje, eh, več zaslužijo tihotapci. Od leta 2000 naprej je bilo porabljenih več kot 13 milijard evrov za zapiranje meja. Glejte, kakšni so rezultati. Ta denar bi bil bolj učinkovit, če bi reševali življenja, če bi spoštovali mednarodno pravo, pravice migrantov in beguncev. Evropska unija in države članice morajo razrešiti humanitarno krizo, ki vlada sedaj v svetu pred našimi očmi. Odpreti je treba notranje uh, meje. Reševati moramo ljudi na morju. Potrebujemo humanitarne koridorje za begunce, potrebujemo zakonit dostop do Evropske unije za migrante, tako da ti ne bodo več tvegali če države članice prevzamejo svojo odgovornost za spoštovanje evropskega in mednarodnega prava, potem ne bi potrebovali teh surrealističnih razprav. Eh, Najlepša hvala, gospa Veržija. Naslednji je gospod Irži Pospišil. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil komisarki za uvodne besede in za informacije. Popolnoma se strinjam s tem. Napisal sem tudi članek o potencijalnih grožnjah za šengensko območje na Češkem. Naši strokovnjaki menijo, da v primeru, eh, da izgubimo šengen, lahko pride do izgube 500 milijonov evrov zgolj na Češkem. Pet do, od 5 do 18 milijard evrov izgubljenih evrov na letni ravni. Mislim, da so te eh, številke pravilne, gospa komisarka. Prav imate. Imamo tudi druge težave. Če vzpostavimo notranje meje, bo to vplivalo na tiste, ki potujejo čezmejno, ki prečkajo eh, meje, ko gredo v službo v neko drugo državo članico Evropske unije. To bi eh, na, v veliki meri vplivalo na turizem, na, te, na potovanje kot takšno rezultati bi bili slabi ne zgolj za gospodarstvo, ampak tudi uh, za splošno ozračje. Ljudje ne bi toliko potovali. Omeniti je treba tudi kredibilnost Schengena. Veliko evropejcev ne zaupa šengenskemu območju, ne zaupa Schengenu. Veliko ljudi, ljudi meni, da bi bilo pametno ponovno spostaviti notranje meje. Menijo namreč, da Evropska unija ne uh, razrešuje te priseljenske krize na dober način. Gospa komisarka, po našem mnenju je Schengen izjemno pomemben. Zato je treba upoštevati tudi javno mnenje. Zato je treba upoštevati uh, tudi različne predloge uh, boja proti tihotapcem, reševanja uh, priseljenske krize. Skrbi me, obvezni sistem kvot. Če bomo uvedli takšen obvezni sistem, to ne bi izboljšalo kredibilnosti, to bi ogrozilo Schengen. Hvala. Najlepša hvala, gospod poslanec. Nasred, naslednji je Francisco Asiš. Najlepša hvala, gospa eh, komisarka. Delna. Eh, odprava Schengna ima zelo negativne eh, posledice, verjetno najslabše posledice migranske krize. Evropska unija ni opravila svojega dela, kar se tiče razreševanja te krize. Ampak tukaj ne govorimo o komisiji. Ko govorimo o Evropske unije, ne govorimo o komisiji. Komisija je namreč poskušala pripraviti več različnih ukrepov za to, da bi se ustrezno borili proti begunski krizi. In ne smemo pozabiti na vse to. Težava pa je odnos nekaterih držav članic. Pred kratkim smo bili priča eh, takšnim korakom v več evropskih državah članicah. Te so poskušali izvajati ukrepe, ki so v nasprotju, v navskrižju eh, z duhom evropskega projekta. Države članice in vlade govorijo o uh, izključevanju, včasih gre celo za ksenofobna dejanja. To so stvari, o katerih je treba govoriti. Nekateri želijo sedaj eh, zamrzniti šengenska pravila, ampak šengen je bistvenega pomena za evropski projekt. Uh, to je eno od eh, osnovnih načel Evropske unije in to je svoboda eh, gibanja. Razen negativnih posledic za gospodarstvo pa lahko to vpliva na Evropo v celoti. Evropski projekt je sedaj v nevarnosti zaradi takšnih eh, izjav in takšnih dejanj. Z gospodarskega vidika, kot so dejali drugi kolegi in kolegice, so lahko posledice prav tako izjemno negativne pozivam komisijo, da še naprej nadaljuje in da si še naprej eh, prizadeva za eh, to, da bodo države članice sledile temu evropskemu duhu. Najlepša hvala, gospod poslanec Asiš. Sedaj pa gospa Agnes Joherius. Za eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči gospa komisarka. Marca sem spremljala eh, tovornjakarja v Romuniji. To je bilo eh, potovanje čez noč in eh, bilo je zelo zanimivo. Se upravičujem, ne v Romuniji, ampak v Združenem kraljestvu. Ustavila so se v Kaleju, na to po francoski meji sva bila priča eh, beguncem, ki so se eh, sprehajali po avtocesti. Veliko je bilo takšnih incidentov. Marca smo eh, našli begunče, ki so se skrivali v tovornjaku, prišlo je do, na, do nesreč v Kaleju in teh je bilo veliko. Treba je izpostaviti tudi gospodarske posledice zapiranja meja. Rada pa bi vas prosila, gospa komisarka, da poskušate bolje zaščititi delavce v tem uh, transportnem sektorju. Najlepša hvala, gospa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospod Sean Kelly, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči obstajajo težave v sektorju prometa zaradi imigracije, ampak nisem vedel, da so te težave tako velike, kot smo slišali. Številke so sicer eh, dokaj nedorečene. Ko govorimo o stroških med 5 in 18 milijardami, ne vem, ta vrzel je ogromna, ta eh, razpon je ogromen. Mislim, da moramo biti natančnejši. Ampak razen tega se mi zdi, da to je izjemno resna tema. Ko se pogovarjam s, eh, z ljudmi, uh, Eh, iz Irske v eh, okrožje Holidž, eh, kjer bom danes večerjal, se ti soočajo z velikimi težavami. Naprimer tudi v Kalejo se soočajo s težavami. Ko smo slišali, so življenja ljudi v nevarnosti. Marsikaj se je že dogajalo in to je prav neverjetno. Nekaj je treba narediti. Rešiti moramo to situacijo v interesu naših lastnih državljanov, ki vozijo blago po celotni Evropski uniji. komisija poskuša legalizirati uh, migracije. Brez uh, zakonitih poti v Evropo napredka ne bo. Drugače vlada kaos in kaos je vladal do sedaj. Komisija poskuša vse skupaj razrešiti, eh, države članice s komisijo sodelujejo in to je edina pot naprej. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mamikins je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, o čem govorimo tukaj? Govorimo o naslednjem. Migranska eh, kriza je vplivala na prometni sektor, ampak eh, migracijska kriza bo vplivala seveda na vsa različna področja, na vse različne sektorje, na celotni evropski projekt. Če analiziramo vzroke tega, zakaj je eh, migracijska kriza tako obširna, zakaj je do tega prišlo, je odgovor en sam. Velike napake smo storili v Evropski uniji, pa tudi v državah članicah. Sprejemali smo napačne odločitve v eh, zadnjih letih. Migranti prihajajo iz tistih držav, kamor smo mi, Evropejci, prinesli vojno. Prihajajo iz eh, regij, kamor eh, mi prodajemo orože. Migranti nas prosijo za pomoč, za pomoč Evropske unije. To je najpomembnejše. Yes. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Jakovčič. Mr. President. Mr. President. Gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi dali uh, besedo. Upam, da boste besedo dali, besedo, uh, da boste besedo dali tudi drugim kolegom iz skupine Alde. Na začetku nam reč niste povedali, kako ste se odločili. Schengen je brez dvoma uh, eden od največjih dosežkov Evropske unije. Schengen ni uh, zgolj lahek prehod eh, čez mejo, uh, ni zgolj odsotnost uh, dolgih vrst, ker imamo Schengen, ni vrst na mejah. Schengen je več od tega. Schengen je nek simbol in zato moramo Schengen ohraniti pri življenju. Narediti moramo vse za to. Migracijska kriza je veliko breme, velik izziv. Zadeve niso preproste. Govorimo o finančnih stroških, o ogromnih številkah, ampak Schengen je simbol naše svobode. In zato pričakujem od komisije, od držav članic, da bodo naredili vse za to, da ohranimo Schengen pri življenju. Hvala. Hvala. Uh, now... Hvala. Sedaj pa vaš kolega iz iste skupine, gospe, gospod Jozef Rija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o mejah v Schengnu, o migracijski krizi. Ampak sredozemlje je najbolj nevaren del sveta trenutno, kar se tiče migrantov. Na tisoče ljudi išče nezakonite poti v Evropo, padejo v roke tihotapcem eh, in kriminalcem. Ne smemo pozabiti, da so eh, sredozemske meje Evropske unije zonanje meje. Ne moremo jih kar tako zapreti. Ladje teh eh, mejnih držav so na čelu operacij reševanja in skoraj tretjino migrantov, ki so bili rešeni eh, na morju lani, so rešile trgovske ladje. Izpostaviti je treba pomen reševanja migranske krize na sredozemlju. Biti moramo odgovorni. Evropska agencija za pomorsko varnost mora prav tako sodelovati in eh, njihovo vlogo je treba okrepiti. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam gospe komisarki, gospe Tyson. Izvolite. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Zahvaljujem se vam za to zanimivo izmenjavo mnen, izmenjavo vizij, izmenjavo stališč. Jasno je, da komisija eh, to temo obravnava prioritetno. Reševati moramo begunsko krizo, narediti vse, kar lahko, zato da se preventivno borimo proti terorizmu. Ampak danes tukaj se moramo držati obravnave migranske krize eh, v kontekstu vpliva na prometni sektor. Meje, ki so bile vzpostavljene znotraj Evrope, morajo biti zgolj začasne. Čim prej jih moramo ponovno odpraviti do konca letošnjega leta, potem, ko bo potekel, eh, potek, poteklo obdobje eh, osmih eh, mesecev. Predstavili smo in sicer 4. marca naše predloge o normalizaciji Schengna. Ti predlogi so zelo natančni in o tem Mislim, da obstajajo zedinjena mnenja tukaj v tem zboru. Narediti moramo vse, kar lahko, da ponovno vrnemo Schengen v normalne tire. Schengen je namreč eh, nekaj posebnega Evropske unije. Stroški in izguba svoboščin eh, so ogromni. Čim prej se je treba vrniti na stare tire, eh, odpraviti notranje meje, pri tem pa upoštevati določene kriterije, ki jih eh, morajo obravnavati in upoštevati države članice. Spremljali bomo eh, razmere na notranjih mejah in na zunanjih mejah tudi v prihodnosti. Ocenili smo učinek te krize in stroške te krize. Gre za visoke vsote, visoke številke. Analizirali bomo številke, ki smo jih dobili in eh, vam predali nove informacije, tako da bomo imeli bolj celovito pogled v celotne stroške za Evropsko unijo. Ne glede na to, kakšni so ti stroški, pa je cilj jasen. Schengen se mora vrniti v stare tire. stroški za Evropo in države članice v sektorju prometa so zelo visoki, ni pa na udaru zgolj prometni sektor. Stroški bodo veliki za vsa naša gospodarstva, za vse eh, naše državljane in za eh, delovanje čezmejnih podjetij in tako naprej. Mislim, da smo da našli eh, Eh, dobre predloge za to, da poskušamo rešiti to krizo. Zato, da zagotovimo eh, delovanje enotnega trga, da zagotovimo prosto gibanje kapitala in eh, ljudi. To je izjemno pomembno za celotno gospodarstvo. Ohraniti moramo prometni sektor, ki deluje. Skupaj s komisarjem, ki je odgovoren za promet, bomo sodelovali in poskušali zagotoviti koordinacijo med državami članicami. To je namreč izjemno pomembno. Hvala za to zanimivo razpravo še enkrat. Hvala. Well. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka, za.